da se eh, ne da no, eh, no, noben, nobenih eh, nasprotovanj eh, delegirani uredbi komisije z dne 8. oktobra 2014. To priporočilo bo dano na glasovanje v četrtek. Roki za predloge sprememb eh, bodo v sredo do desetih zjutraj eh, in eh, rok za eh, predloge za glasovanje po delih oziroma po imensko pa je sreda do štirih. No, sedaj se vračamo k naši temi in najprej dobi besedo gospa Jimenez Beserel za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Odkar sem prišla v parlament, je obramba žensk eh, bila moja prioriteta in to se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Danes je ogromno žensk žrtev nasilja.